tudi delo eh, skupine za eh, finančno-statistične skupine, je bilo to jasno rečeno, tudi ko gre za to, kar se gleda v Grči. Smo no, zaključili razpravo, o tem bomo glasovali jutri. Gremo sedaj naprej. Poročilo gospe Pjeti Kajnen, Evropski skladi tveganja kapitala in Evropski skladi za socialno podjetništvo. Gospa poročevalka, izvolite. Arvoisa puhemies, eurooppalainen talous on äärimmäisen riippuvainen. Hvala, gospod predsedujoči. Evropsko gospodarstvo je v veliki meri odvisno od eh, bančnega sistema v Evropski uniji. To je velik problem za majhna in srednje velika podjetja ki težko pridejo do potrebnih finančnih sredstev za svoje delovanje. Zato moramo biti bolj inovativni, moramo najti nove poti bolj tveganega pridobivanja kapitala. Ne samo za MSP-je, majhna in srednja velika podjetja, temveč tudi za velike projekte. Več tveganega kapitala potrebujemo na notranjem trgu v Evropski uniji in nasploh ga potrebujemo več, tudi v svetovnem okviru. Vendar smo še zelo daleč od tistega, kar imajo, ko gre za tvegani kapital v ZDA. Pri nas je ta trg eh, dvakrat manjši kot v ZDA. Poleg tega pa je organiziran na nacionalni ravni in to omejuje možnosti, da bi se razvijal in da bi <clears throat> se širil. To je zlasti pomembno, ko gre za nove poslovne zamisli v zvezi z okoljsko politiko. Zanimivo pa je tudi videti, kako drugače delajo v Izraelu naprimer in v Aziji. Skladi tega kapitala morajo najti prave podjetja in prave ideje. Zagonska podjetja potrebujejo kapital od vsega začetka, da se lahko razvijajo in to hitro in dinamično. Preveč pogosto se dogaja, da podjetja, ki nimajo pravih zamisli, dobijo finančna sredstva, namesto da bi jih usmerili tistim, ki jih potrebujejo za inovativno razmišljanje. Leta 2013 <clears throat> se je zato Evropska unija odločila za nov potni list, ki to je EUVEKA z EUVEKA oznako, ki tveganemu kapitalu omogoča hitrejše gibanje po evropskem trgu. Vendar do leta 2016 smo bili priča samo 70 projektov, ki so uporabljali takšne finančne vire. To je problem, ki ga imamo sistemski problem, ki se ga moramo eh, lotiti. Težave, s katerimi se soočajo podjetja, je registracija lastnega podjetja, registracija eh, projekta in obstaja še cela vrsta drugih ovir. Zato ta zamisel EU-veka eh, sistema oziroma potnega lista še ne deluje ustrezno. EUVEKA mora delovati bolj učinkovito in zato smo uh, odločili se za uporabo EUSEF eh, e e pristopa, ki je pokazal od leta 2016 nekaj boljših rezultatov. No, predlog te uh, uredbe pa bo zagotovil boljšo uporabo tveganega kapitala v Evropski uniji, kajti treba je pritegniti eh, velike institucionalne vlagatelje. Vendar problem je tudi nacionalni davčni sistem, ki se razlikuje od ene do druge države, to je seveda v pristojnosti nacionalnih držav, tako da včasih delamo več korakov nazaj kot naprej, če tudi želimo zagotoviti enako obravnavo vseh skladov. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Vela, izvolite. Hvala, gospod predsedejoči, spoštovane poslanke in poslanci. Vaš glas bo pomemben korak pri dokončanju še enega elementa na evropskem kapitalskem trgu, zlasti ko gre za Eh, sklade tveganega kapitala in sklade za socialno podjetništvo. Tvegani kapital je pomemben za eh, zagonska podjetja, pa tudi podjetja, ki se širijo. Z zagotavljanjem te finančne podpore tvegani kapital eh, zapolni lahko tisto vrzel, ki je drugi finančni akteri ne morejo. Žal Evropa trenutno zaostaja za trgi drugot. Evropski eh, skladi tveganega kapitala so razdrobljeni, najdemo jih samo v nekaj državah članicah, pa tudi premajhni so. Prvotna uredba je ustvarila bolj eh, integriran trg eh, skladov tveganega kapitala v Evropi. EUVK in EOSEF naj bi omogočila skladom lažje trženje v Evropski uniji. EUVK je bila delno uspešna, okoli 160 skladov EUVK je bilo registriranih še prejšnji mesec, ampak to ni dovolj, da bi finančne izzive lahko zapolnili. EUSEF pa je še bolj počasi napredoval, samo sedem takšnih skladov je bilo do sedaj prijavljenih. Evropska komisija je zato EU Veka in EU SEF uredbi kot prioriteto se sedaj odločila pregledati in jo dopolniti tako, da bomo imeli več tveganega kapitala in kapitala za socialno podjetništvo v Evropi. Konkretno, glavne tri spremembe smo unesli zato, bi, da bi pospešili rast teh skladov. Prvič, ko gre za upravitelje, ki so upravičeni upravitelji za uh, upravljanje z EUVK, EUSEF, smo sedaj večje upravitelje vključili. Tistih, ki imajo v upravljanju več kot 500 milijonov evrov v svojem skladu. Ti lahko sedaj resnično od, od eh, vlagateljem pomagajo. Drugič, EUVK uh, eh, sklade smo sedaj razširili tako, da jih lahko koristijo njihova sredstva, namreč tudi MSP-ji. Na ta način bodo nove možnosti na voljo za financiranje iz skladov EUVK. In tretjič, zmanjšali smo stroške s tem, da smo pristojbine, ki jih eh, organi držav članic Eh, uvajajo, ne da bi pri tem opravili kakršen koli nadzor. Tudi proces registracije smo poenostavili. Nova pravila za EUVK eh, sklade bodo veljala za to, da okrepimo evropski trg tega kapitala. V zakonodajnem postopku sta zakonodajalca pokazala odločno željo in voljo, da se zadeve popravilo v zadnjem besedilu imamo nekoliko bolj jasno zapisane pogoje, ki veljajo za kvalificirane upravitelje skladov. Na ta način smo sedaj zagotovili konsistentne in konvergentne prakse v nacionalnih pristojnih organih držav članic EU. Komisija pozdravlja te spremembe, na ta način bomo uh, oživili oznake EUVK in EUSEF. Kolegice in kolegi, S podporo političnemu dogovoru boste Evropo pripeljali en korak dlje v želji po hitri in večji rasti v, na gospodarskem sektorju. To priložnost želim izkoristiti za to, da se zahvalim Evropskemu parlamentu, zlasti pa poročevalki gospej Pijete Kajnen, poročevalcem v Senci, pa tudi gospodu Gualteriju, ki je pokazal uh, zelo konstruktivno držo med pogajanji. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Stolajan, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Slabost kapitalskih trgov v Evropski uniji je posledica pomanjkanja pravih skladov tveganega kapitala. To je največja kvalitativna razlika, po mojem mnenju, med evropskimi trgi kapitala in tistimi v ZDA. V ZDA takšni skladi financirajo zlasti zagonska podjetja, ki delujejo na področju inovativnih projektov. Spričo tega lahko samo pozdravim predlog uredbe Evropske komisije in dogovor med poročevalko in vsemi drugimi, ki so sodelovali na tem projektu. S temi ukrepi bomo lahko izboljšali pogoje za ustvarjanje in delovanje takšnih skladov in odprli bomo boljše možnosti za financiranje zagonskih podjetij in MSP-jev. Poleg tega bomo na ta način lahko povečali tudi vlogo ESME, e, agencije ESMA. E zato bom glasoval za ta predlog. Hvala. Sedaj pa gospod Kocolino. Si, eh, Pregled eh, skladov EUEK in EUSEF je nekaj pozitivnega, zato da spodbudimo gospodarsko rast, da vzpostavimo bolj stabilna delovna mesta in da vzpostavimo eh, okolje, ki bo bolj naklonjeno inovacijam. Tvegani kapital predvsem spodbuja zelo konkurenčna podjetja, ki delujejo na globalni ravni. In to pomeni tudi nova delovna mesta. Sam sem priča, sem priča takšnim izkušnjam, zlasti v moji državi, v Italiji. Videla sem podjetja, ki so uporabila uh, te sklade in ki so res se zelo razvijala. Tu imamo štiri razsežnosti. Prvič želimo eh, razširiti obseg tistih, ki lahko uporabljajo ta, te sklade in s tem bomo spodbujali eh, ekonomijo obsega za eh, naložbe in s tem bomo tudi povečali število podjetij, v katerih lahko ti skladi investirajo. S tem smo tudi zmanjšali stroške. Drugič, druga izbira je to, da so ti skladi sedaj dejansko evropski uskladili smo eh, postopke v vseh državah članicah in ukrepili vlogo ESME tretjič. Ti skladi so sedaj varnejši, imajo več jamstev glede kakovosti upravljanja skladov. In za konec obstaja obveznost eh, poročanja EUSEF-ov, tako da se tudi upoštevajo okoljski in podnebni dejavniki pri v naložbah. Mislim, da smo lahko vsi zadovoljni z delom, ki smo ga upravili, kajti s to novo uredbo bomo spodbudili socialno podjetništvo, ki bo tehnološko napredna. Okrepili bomo naložbe, javno-zasebna partnerstva in imeli bomo torej finance, ki bodo na voljo realnem gospodarstvu in hkrati bomo tudi ohranili in ustvarili nova delovna mesta. Mislim, da smo uh, skupaj dosegli zelo pomemben napredek. Hvala, gospod Papadimulis. Hvala, gospod predsedajoči. Okrepiti moramo nadzorne ukrepe na tem področju. Seveda je pomembno, biti bolj inovativen v Evropi. Več inovacij potrebujemo v Evropski uniji. In prvotni predlog komisije ni šel dovolj uh, daleč in zato je poročilo gospe Pieti Kajnen se skupaj izboljšalo. Komisija resnično mora hitreje delovati, da bi odpravili to vrzel med podporo novim podjetjem v Evropi in uh, eh, drugot. Torej ta vrzel, to pomankanje sredstev je še vedno prevelika. Še bolj moramo finančno podprijeti MSP-je, eh, stroške financiranja moramo še naprej zmanjšati, poenostaviti moramo dostop do finančnih sredstev tistim, ki jih potrebujejo. Pri nas v Grčiji smo še vedno v sredi depresije, In ravno zaradi tega moramo potre, eh, najti nove načine financiranja podjetij. Seveda to ni moč narediti na nacionalni ravni samo, zato je to treba organizirati na ravni EU. Hvala. A, gospod Papadimos, ali spremljate modri kraton gospoda Kovarja? Ko, gospoda Koburna? Hvala, gospod Papadimolis. Se ne strinjate morda z menoj, da vlade, ki so nesposobne, niso najboljši ljudje. Birokrati nimajo pojma o tem, kaj podjetništvo, kako voditi podjetje. Nikoli niso imeli svojih podjetij, ne poznajo kapitalskih trgov kapitala, ne poznajo borz. Kapitalizem je gotovo najboljši način za to, da mlada gospodarstva in mlada podjetja se razvijajo. In kadar ima nekdo dober načrt, dober projekt, potem absolutno lahko najde finančna sredstva. To je nekaj, kar poznam že 30 let. Zakaj bi potem mi to organizirali? To je čisti nesmisel in zapravljanje denarja davkoplačevalcev. Gospod Coburn. Verjetno se ne motim, če rečem, da po vašem mnenju Evropska unija ni nič dobrega. Zato verjetno tudi ne menite, da je zagotavljanje finančnih sredstev mladim podjetnikom na evropski ravni nekaj dobrega. Hočete imeti džunglo na področju trga kapitala in financiranja. No, to, kar ste vi povedali, morda velja za britansko vlado, ne velja pa za mojo. Za tišino, sedaj pa gospod Mono monsieur le commissaire <clears throat> j'espère que vous prêterez attention à mon. gospod komisar upam da boste pozorni na to kar bom sam dejal naj ja, vam povem da imamo globoke pomisleke tega če res potrebujemo financiranje evropskih podjetij na način kot ga vi predlagate kajti to eh, gre na škodo tradicionalnih eh, bančnih investi investitorjev in v prid evropske centralne banke torej, uh, skladi tveganega kapitala in socialnega kapitala so bili sprejeti pred štirimi leti in niso še dovolj zreli. In uh, tega so se lotili prehitro, komisiji se je zdelo, da eh, ti skladi niso dovolj panevropski in da so premajhni. Vendar, ko gre za tvegani kapital, uh, je upravljanje ma nekaj manjših projektov ponovadi um, način, kako doseči uspeh. Small is beautiful. In uh, pogosto po je to pogoj za uspeh projektov. Upravitelji so pogosto manj uspešni, če imajo prevelike portfelje. Imamo potem še uh, druge uh, pomisleke. Uh, upravitelji head sklada bodo lahko dobili oznako EUVK in EUSEF. To je glavni prispevek tega predloga in s tem se pa spremenja duh eh, uredbe iz, iz 2013, kajti eh, to bo pravzaprav se vse mm, utopilo v eh, alternativnih skladih. In mislim, da smo, smo sicer podprli to, da se razvija eh, tvegani kapital, vendar smo razočarani nad tem besedilom. Mono. Gospod Mono, modri karton, strani gospoda Coburna, spremete? Gospod Coburn, izvolite. Eh, Hvala, gospod Mono. Zelo prijazno niste, kot običajno, ker ste sprejeli moj uh, moje vprašanje. Imam vprašanje za vas. Mislim, da ta kapital bo na voljo nekaterim podjetjem samo. Ne vem, ali imate tako kot pri nas v Britaniji, v Franciji tudi tak način. Ampak, če bo ta denar šel enim podjetjem, bodo druga podjetja uh, prikrajšana teh sredstev In to so podjetja, ki sama iščejo kapital, ki so uspela in tako naprej. Niso pa zaradi prevelike konkurence drugih podjetij uspela priti do denarja. Ta socializem se mi zdi, da ni eh, dober. In to je razlog, zaradi česar je Grčija v težavah. Socializem v Franciji je, po moje, uničil francoski podjetniški duh. Se strinjate z menoj, ko trdim to, gospod? Les recuerdo que tienen 30... Ne spomnim, da, zamo, da imate 30 sekund, ne ene minute. Gospod Mono, izvolite. Oui, cher collègue. Euh, eh, spoštovani kolega David Coburn, mislim, da se politično in ekonomsko strinjava sva konzervativca, liberalca, In uh, seveda smo proti socializmu, komunizmu, kakršnekoli obliki ekstremizma gospodarskega, mi smo za kapitalizem in seveda smo za tvegani kapital, kajti tveganje je nagrajeno z uh, dobičkom. Vendar težava je, da preden smo imeli te sklade, smo imeli uh, Eh, tvegani kapital za zagonska podjetja in države niso čakali na Evropsko unijo za to, da se zgane in investira. In želel sem povedati, da ta oznaka morda ni dobra, zato se bomo zdržali pri tem glasovanju. Le to sem želel povedati. Pod Fernandez, izvolite. Sí, tardes, hvala, gospod eh, predsednik. Najprej hvala za delo poročevalki in hvala tudi mojemu kolegu Kosolinu. Uh, Eh, kot poročevalcu senco, zato smo dosegli sporazum glede tega, kar bomo glasovali jutri. Eh, ko smo začeli ta zakonodajni sklic, je bila v Evropski uniji zelo velika kriza in želeli smo spodbujati dejavnosti in povečati popraščevanje. In znotraj te agende je bila osnovna ost to, da bi se spodbujali unijo kapitalskih trgov. Veliko smo delali v zadnjih letih. Vzpostavili smo novo nove uredbe za olajšanje dela in v trialogu smo recimo nedavno uh, dosegli eh, vprašanje glede kapitalskih zahtev in tako naprej. In tudi dan, današnji dokument bo olajšal iz, izgradnjo trga kapitala v Evropski uniji. Uh, in bomo s tem tudi eh, spodbujali socialno podjetništvo, dostop do kapitala in tako naprej. In mi smo si zato zelo prizadevali, dosegli smo veliko napredka, tudi ko zlasti gre za nadzor strani ESME in zato, da bomo spodbujali uh, naložbe, zato, da se vključijo okoljske presoje v podjetniške neke načrte, tako da se bomo držali zahteve iz prejšnjega sporozuma. Mislim, da smo sprejeli prave odločitve. Kaj je res tisto, kar je pomembno? To je že prej omenjal, pa pa dimo, še veliko pred nami, kaj tim. MSP imajo še vedno veliko izzivo pred sabo, zato da lahko sodelujo v skupnem trgu. Veliko administrativnih težav imajo, regulativnih težav in tega se moramo lotiti. En del teh reform gre v tej smeri. Eh, da pomagajo srednje velikim podjetjem, ki že sodelujejo na kapitalskem trgu. In tu gledamo proti komisiji. Mislim, da moramo razmišljati o tem, kako bi okrepili financiranje za majhna podjetja, ne zgolj za srednje velika podjetja. Hvala. Bardzo dziękuję, panie pośle. Mam zaszczyt prowadzić obrady naszego parlamentu. Hvala. Sedaj bom jaz predsedoval uh, na plenarnem zasedanju, to mi je v čast in dajem besedo Gerolfu Anemasu iz ENF. Ene minuut, izvolite. Commissie, we hebben het ook vanmorgen nog eens kunnen vernemen uit de mond. Gospod Juncker je danes dejal, da Unija kapitalskih trgov se bo, uh, se bo hitro razvijala. Uh, imamo številna tveganja pred nami, Brexit, zaposleni v finančnem trgu predstavljajo na tisoče eh, ljudi in, to, in so pomemben akter kapitalskega trga. In to tveganje je izziv, za, ki potrebuje odgovor. Zato se moramo hitro, moramo hitro sprejeti ukrepe pri, v Evropski uniji, sicer bomo še naprej umagli mislim, da ni ESMA tista, ki mora uh, usmerjati delo temveč države članice. Zlasti, ko gre za izvajanje gospodarskih ukrepov in mislim, da imamo raznolikost, ne glede na enotnost pri uh, sprejemanju učitev. Hvala. Sedaj pa Gospod Sant, eno minuto izvolite. Predlogi pred nami eh, kaže na eh, glavno eh, težavo in sicer za dostop do kapitala, za zagonsko podjetje in za, širi, za širitev podjetja. Nijamo takšne kulture, kot obstaja v ZDA. Spodbujanje takšnega sistema v Evropi je smiselno, vendar ne smemo podcenjevati težav. Torej tisti, ki Eh, so, ki so ki vodijo takšne eh, sklade, morajo res poznati delovanje na terenu. In potem imamo tu okrepljeno vlogo ESME za nadzor, vendar eh, vseeno mora imeti lahek pristop, ko gre za zakonodajo. Zagonska podjetja se ukvarjajo z socialnimi, digitalnimi projekti in moramo dati spodbude za to, da se eh, spodbuja okoljska tehnologija, elektronika in tako naprej. Projekti mladih ljudi morajo imeti prednost in moramo spodbujati strukture tveganja kapitala in univerze in tehnične inštitute morajo imeti posebne programe za najbolj oddaljene in otoške regije, zato da bomo tam odkrili potencijale za uh, eh, MSP, ki pogosto se srečuje z uverami zaradi oddaljenosti. Hvala lepa. Gospod Franzulika, eno minuto izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči četudi je to eh, temelj, temelj za eh, evropsko socialno podjetništvo, so to vendarle majhni koraki in se izvajajo le v nekaj država članicah in zato podpiram reforme, ki se najavljajo v tem poročilu. To poročilo predvideva ukrepe, s katerim bi spodbujali tveganje kapitala v Evropi in eh, eh, spodbuja ukrepe za bolj integriran evropski skupni trg z lažjim dostopom do uh, kapitala v vseh velikosti, v vseh državah članicah. Še posebej podpiram predlog, da bi znižali prak za evropske sklade tveganja kapitala na 50 tisoč evrov. To bi olajšalo dostop do uh, kapitala in bi povečalo možnost za investicije. Po drugi strani potrebujemo bolj okrepljen nadzor in zato potrebujemo eh, večjo vlogo ESME. S tem bomo zmanjšali tveganja in bomo tudi olajšali čezmeno delovanje. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod Fronzolika. Sedaj pa gremo v postopek, pritegnite pozornost eh, predsednika. Najprej gospodka, potem izvolite. Hvala. Če želimo ustvariti skupni trg EU, eh, eh, kapitalskih trgov, moramo spodbujati kolektivne in alternativne podjemne sklade in socialno podjetništvo. Tvegani kapital se osredotoča eh, na zagonska podjetja in to je pomemben eh, ver za um, mlada inovativna podjetja. Tudi tista podjetja, ki so zelo majhna, podatki iz 2015-2016 so spodbudni, vendar se je skazalo, da prvi dveh letih izvajanja uredbe EU-VEKA je le 25 odstotkov tveganja kapitala uporabljenega zunaj izvornih držav članic. Ehm, morali bi povečati število podjetij, v katere lahko investiramo, s tem bi povečali eh, eh, investicije in s tem ne bi uh, torej uh, zapravili talenta v številnih malih podjetjih. Grazie, tanto, Hvala, gospod Kap puto gospod marias izvolite hvala gospod predsedujoči banke niso prav veliko trpele v ekonomski krizi imajo denar samo ne želijo ga dati novim zagonskim podjetjem in jim tako omogočiti da bi se razvijala zato morajo iskati ta podjetja denar drugje in moramo jim to olajšati. Torej, moramo olajšati dostop do tveganega kapitala, zato da podpremo zagonska podjetja v vseh državah članicah in zlasti v moji, v Grčiji, bi rad podaril, da banka Grče, ki sodeluje v kvantitativnem lajšanju, je imela 42 milijonov evrov, ki jih mora porabiti vendar ji to ni uspelo. Ni uspelo tega denarja dati zagonskim podjetjem, temveč so s tem denarjem raje kupili bombe, namesto da bi podpirali MSP, ki nujno potrebuje financiranje, zato da bi dosegli nekakšno rast v Grče, ki je bila tako zelo prizadeta zaradi vrčevalnih politik, ki uh, so nam jih usilili strani trojke. Evharisto. E, na tym zakończyliśmy procedurę każdej. Hvala. S tem smo zaključili postopek pritegnite pozornost predsednika. Bom dal besedo komisarja Velo, da se oglasi v imenu komisije. Izvolite. Thank you very much. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci in hvala za to zanimivo razpravo in za komentarje in podporo podporo, ki ste jo izrekli. Kot rečeno, Evropska komisija je ta dosje obravnavala kot ponujne postopku, ker je to pomemben gradnik unije kapitalskih trgov in hvaležni smo, da po zaslugi vašega konstruktivnega pristopa in dela se zdi, da bomo lahko hitro dosegli napredek. Eh, s temi reformami bomo torej revitalizirali EUVK in EUC, s tem bomo odpravili še eno oviro za skupni trg za kapital. Oddali bomo več verofinancerja za to, da bomo podprli eh, inovativno podjetje. To je korak v smer gospodarstva prihodnosti in to je korak v pravo smer. Hvala še enkrat. Evropskem parlamentu poročevalki, gospe Vitekajnem, poročevalcem v senci in gospodu Gualterju za njihovo delo. Hvala. Uh, Hvala. Sedaj pa čas, da dam besedo gospe poročevalki, gospa Pitikanin. Uh, Izvolite. Uh, Hvala komisiji za zelo dobro in konstruktivno sodelovanje, ki smo ga imeli v času dela in bi pa tudi rada, da preneste še drugi sprašali poleg tega in sicer, da so še eh, nekateri koraki v EU v veki, ki jih je treba eh, uvesti, zato da bi dosegli večjo fleksibilnost pri naložbah. Bo pa čas za to pregledu. Kaj je najbolj pomembno? Sedaj bo komisija opravila pregled ESME in upam, da boste pripravili, eh, sprejeli potrebne ukrepe, zato da boste pokrili pregledno in panevropsko obravnavo EOVK skladov pod nadzorom ESME in da boste krepili vlogo ESME, kajti to se mi zdi, da je ključnega pomena, če želimo imeti učinkovit evropski kapitalski trg in EUVK trg. To je seveda težavno, vendar mislim, da je to ena tistih stvari, ki